Eh, prvi na to temo. Za komisijo, komisar Oettinger. Gospod predsedujoči, gospod in gospodje, komisija je prizadeta in žalostna zaradi dogodkov v Madeji, sploh zaradi velikega števila žrtev Vsem prebivalcem, ki jih je prizadela nesreča, bi izrazil iskreno sočutje in sožalje. Še posebej komisija sočustvuje z prizadetimi družinami. Moj kolega Johannes Han, kot pristojni v komisiji, se že včeraj pogovarjal z gospodom Šardimom, eh, ki je predsednik avtonomne regije Madeire. Iz eh, tega pogovora sledi, da je situacija resna, je pa pod nadzorom nacionalnih eh, in regionalnih sil. Podpora evropskega mehanizma za naravne nesreče trenutno ni potrebna. Je pa škoda tako visoka, da Madeira upa na finančno pomoč iz solidarnostnega sklada Evropske unije. Komisija trenutno preverja vse možnosti finančnih pomoči za Madejo. Že 2003 po hudih požarih smo lahko posredovali 38 milijonov pomoči za Portugalsko. Solidarnostni sklad je bil vzpostavljen leta 2002 zato da bi na Evropski uniji lahko pomagali, finančno pomagali državam članicam, ki so jih prizadele hude naravne nesreče. Vendar pa je črpanje sredstev iz solidarnostnega sklada povezano z določenimi kriteriji. Osnovni pogoj je, prvi pogoj je, da portugalska nacionalna vlada poda vlogo za pomoč. Naj vas spomnim na to, da je solidarnostni sklad in uredba, ki ga ureja, predvideva pomoč samo za katastrofe večjega obsega, pri kateri škoda presega ni cela šest odstotka brutonacionalnega dohodka posamezne države članice. Za Portugalsko bi to v tem trenutku pomenilo da bi morala biti škoda večja od 958 milijonov evrov. Pod določenimi pogoji, izjemnimi pogoji, ob upoštevanju določenih pogojev, pa je mogoče dati to pomoč tudi za regionalne nesreče, sploh če gre za ultraperiferna območja, kot je Madeira. Ker komisija še ne pozna dovolj obsega škode, je zaenkrat še prezgodaj, da bi povedali, ali so ti pogoji izpolnjeni. Oblasti na portugalske bi morali upraviti čim hitrejšno in natančno oceno škode in eh, podati vlogo komisiji v roku desetih tednov. Že v petek bo kolega Han obiskal oziroma se srečal z notranjim ministrom portugalskega gospodom Pereiro, da se dogovorita o podrobnosti. 6. 7. marca bo gospod Han obiskal Madeiro, tako da bo na mestu samem eh, si ogledal situacijo. Sredstva iz regionalne politike so na voljo, da bi pomagali eh, portugalski pri pripravi te vloge. Naj vas spomnim na to, da finančne pomoči ne moremo izplačati takoj. Sklad je instrument, ki državam članicam omogoča pomoč pri obvladovanju posledic nesreč, vendar to ni nujna pomoč. Sredstva prispevajo države članice in niso vključena v splošni proračun. Zato mora, jih mora parlament in svet potrditi. In za ta postopek je potrebno nekaj mesecev od podaje vloge do izplačila. V komisiji si bomo prizadevali, da bo postopek čim krajši. Strukturni skladi so nam niso namenjeni takojšnji nojni pomoči, lahko pa dajo svoj prispevek pri dolgoročni ponovni izgradnji oziroma obnovi. Na vsak način se bomo posredovali z oblastmi na portugalskem, kako bi lahko prilagodili naše ukrepe. Gospod predsedujoči, gospod in gospodje, naj povem, da bo komisija naredila vse, kar je v njeni moči, da bi pomagala eh, portugalski in portugalcem na Madeiri pri premagovanju posledic te velike nesreče. Hvala lepa, hvala lepa. Zdaj pa prihajamo na eh, govornike v imeno politične skupin za Evropsko ljudsko stranko, gospod Teksejra. Hvala, gospod predsedujoči. S težkim srcem prevzemam besedo ob katastrofi, ki se je zgodila na Madeiri. Čutimo za družinam in delimo njihovo bolečino. Sploh družine 42 smrtnih eh, žrtev. še vedno si ekipe prizadevajo najti nove žrtve, število žrtev se bo verjetno povečalo, prišlo je do velikega uničenja ceste, mostovi so se zrušili, vse je uničeno, tekoče vode tudi ni, prav tako ne elektrike. Mnogi ljudje so izgubili svoje domovanja. Gospodarske in socialne posledice bodo zelo velike, ljudje ne morejo eh, ponovno zaživeti normalnega življenja. Zato pod, moramo podati sporočilo solidarnosti tem ljudem. Evropska unija in Evropski parlament eh, morate tukaj odigrati svojo vlogo, imamo solidarnostni sklans, če želimo pomagati, moramo to narediti zelo hitro, se ne moramo pričakovati od ljudi, da bodo večno čakali na pomoč, spohne zdaj, ko jo nujno potrebujejo upam, da bo predsednik komisije gospod Barozo hitro deloval. Zelo lepo je, da bo komisar Han odpotoval v regijo, kajti ljudje čakajo na pomoč, da bi začeli z obnovo. Spet bo treba obnoviti to, kar je narava tako kruto uničila. Ljudje v Madeiri so skromni, ponosni in delovni trdo delajo. Madeira je namreč zelo gorata in ti ljudje bodo še naprej delali in uspelo jim bo premagati ta udarec v sode za socialiste in demokrate za minuto in pol gospa Estrela. Hvala, gospod eh, predsedujoči, v imenu socialistov in demokratov. Naj izrazim čutje sožalje z družinami na Madeiri in izraziti solidarnost z ljudmi, ki, so, ki jih je ta katastrofa tako zelo prizadela. Prišlo je do hudournikov, ki so uničili vse pred seboj. Uničili so tudi Funčal, zelo znano turistično mesto, ki se je spremenilo v celo postošenja. Ker nekaj delov otoka je hudo prizadetih, zato je nujno potrebno pomagati. Škoda je više od ene milijarde eh, evrov, to so prve ocene. Žal imamo tudi na ducate mrtvih, na stotine ljudi, ki so ranjeni, ki so še pogrešani. Veliko imamo ljudi, ki so izgubili streho nad glavo. Usoda teh ljudi nas je seveda prizadela. Iz vseh koncev sveta so prišle so prišli izrazi sožalja in solidarnosti. Našo solidarnost moramo pokazati aktivno našo solidarnost temu otoku, ki leži na skrajnih mejah eh, Evropske unije. Mobilizirati moramo sredstva solidarnostnega sklada, da bi nekoliko omilili eh, krizo, v kateri so se znašli ljudje in eh, pomagali, da se življenje vrne v ustaljene tire. Odločitev o solidarnostnem skladu je bila sprijeta vendar pa sredstva še niso bila nikoli uporabljena. Hvala lepa za GUE NGL. Za eno minuto, gospa Matijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes smo začeli plenarno zasedanje za minuto molka. S tem smo izrazili solidarnost žrtvam te naravne nesreče na otoku Madeira. Izrazili smo uh, sožalje družinam žrtev. Mnogi ljudje so postali žrtve te velike nesreče. Zdaj moramo delovati premišljeno. Ne smemo delovati samo kratkoročno, ampak razmišljati tudi dolgoročno. Kar se je zgodilo na Madeiri, se bo lahko dogajalo vedno pogosteje. Podnebne spremembe bodo poskrbele za to, da bo takšnih naravnih nesreč eh, več. Ljudi ne moremo kar prepustiti v sodi, ko se soočajo z takšnimi posledicami naravnih je nesreč. To vpliva na njihovo življenje in na javno življenje tudi na Madeiri. Evropske institucije morajo, se morajo hitro odzvati v takšni situaciji situaciji, zato potrebujemo tudi potrebna sredstva in to zelo hitro. Hvala lepa, gospod Matijas. Zdaj pa prehajamo na govornike v lastnem imenu. Za dve minuti, gospod Milo. Hvala, predsedujoči. Ta tragedija, ki se je zgodila na Madeiri, je zahtevala mnoga življenja. Veliko je bilo uničenega. Ta otok je bil vedno tako zelo ponosen na svojo lepoto, ta lepota je zdaj vsej prehodno uničena. Nišče na portugalskem ni bil pripravljen na takšne naravne sile. Na televiziji smo si lahko ogledali, kako, so, kako je voda odnašala oziroma blatna voda odnašala avtomobile ljudi, hiše, kako so se spreminjali kako se je spremenila celotna pokrajina ob stiku s to silo. Vendar pa ne gre za tragedijo, ki se je zdaj zgodila samo na portugalskem, gre za tragedijo, ki se je zgodila tudi v Evropski uniji. Zato mora tukaj veljati načelo solidarnosti. Solidarnost eh, ti z eh, družinami žrtev, s tistimi, ki so izgubili streho nad glavo. Seveda pa je potrebno tudi pomagati Madeiri, samemu otoku. Otok Madeira tudi prosi za pomoč. Na portugalskem je tako, da so tisti, ki živijo na otokih, še posebej ponosni, pa tudi zelo kleni trdni, pokončni in uspelo jim bo premagati posledice te naravne nesreče, ampak pri tem potrebujejo pomoč. Hvala lepa, zdaj pa za eno minuto, gospa Karel. Hvala, gospod predsedujoči, gospa nima mikrofona. Hvala, gospod predsedujoči, prav gotovo to ni zelo lepa priložnost. Madero je dosegla zelo huda naravna nesreča, tako da se sočustujemo z prizadetimi družinami. V tej situaciji Evropska unija mora pomagati. Solidarnost celotne Evropske unije je tukaj potrebna. In lahko samo ponovim, pozvala bi Evropsko komisijo, da čim hitreje aktivira solidarnostni sklad svetu, pa bi želela sporočiti, da naj poskrbi za to, da bodo sredstva iz solidarnostnega sklada resnično realizirana. To je odločil parlament že pred dvemi leti in na ta način bomo omogočili hitrejšo pomoč prizadetim območjem. Vendar pa mislim, da moramo gledati v prihodnost Madera je v zadnjih letih dobila veliko sredstev iz strukturnih skladov in eh, ta sredstva bo dobila v naslednjih letih še naprej. Ta sredstva je treba tudi uporabiti za preventivno delovanje, tako da bi preprečili takšne posledice naravnih nesreč eh, že vnaprej. Mislim, da moramo tudi to uresničiti v Maderi in drugod. To Hvala lepa, gospa Karel. Sedaj pa gospod Ferreira. Gospod predsedujoči, katastrofa, ki je prizadela Madeiro, je tako obsežna, da moramo sprejeti nujne ukrepe. Sprejeti je treba izredne finančne ukrepe za podporo Madeiri. Le na tak način bomo lahko ponovno zgradili infrastrukturo in infrastrukturo rešili tisto, kar se rešiti da na področju javnih sektorjev. Mislim, da bi morali pomagati tudi tistim osebam, ki jih je ta nesreča najbolj prizadela tako na socialnem kot tudi družinskem in gospodarskem nivoju. Zdi se mi, da bi morali to škodo v največji možni meri nadomestiti. Nadomestilo je treba dati vsem tistim, ki so izgubili bližnje ali svoje domove tragedija na Madeiri kaže na to, da je treba okrepiti sodelovanje v Evropski uniji, tudi ko gre za preprečevanje katastrof. Zato bi morali najti ustrezen finančni okvir v okviru kohezijske politike ali politike razvoja, regionalne politike in v teh politikah predvideti tudi ukrepe za pomoč prebivalcem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Hübner spoštovani gospod komisar kolegice in kolegi moram izreči žalost ki jo čutimo vsi v odboru regi zaradi grozovite izgube življenj na madeiri storili bomo vse za to da pomagamo madeiri v tem trenutku ko nas potrebuje regionalne in nacionalne oblasti že počnejo vse v svoji moči za to da bi pomagale prebivalcem sploh tistim ki so ostali brez domov pričakujemo tudi da bodo zaprosili za sredstva iz Evropskega solidarnostnega sklada. Mislim, da bi morali vsi delovati čim hitreje. Evropska komisija prosimo, da mobilizira vsa sredstva, ki jih ima na voljo in da skupaj s portugalskimi oblastmi proči možnosti, kako bi lahko prilagodili programe Evropske unije, zato da bi pomagali tej regiji. Naj podarim, da trenutni sklad za solidarnost ima svoje omejitve, ki jih vsi poznamo. Aprila leta 2005 je komisija sprejela predlog za pregled uredbe potem je parlament v prvem branju maja leta 2006 ta predlog tudi podprl. Kljub temu, da se vsi strinjamo s tem, da potrebujemo bolj fleksibilen sklad za solidarnost in kljub potrebam potem, da se razširi področje delovanja tega sklada, da se vključijo tudi kriminalna dejanja in naravne nesreče ter nesreče, ki jih povzroči človek, svet ni uspel doseči soglasja glede pregleda tega sklada že od maja leta 2006. Glede na to, kaj se je zgodilo v Madeiri, se mi zdi, da je vsem še toliko bolj jasno, da potrebujemo ta sklad za solidarnost, ki bi lahko tudi uspešno rešil vse izzive, s katerimi se soočimo in omogočil Evropski uniji, da ponudi hitro in učinkovito pomoč, kadarkoli države utrpijo nesrečo. Zato pozivam špansko predsedstvo, da še enkrat sproži postopek za spremembo sklada za solidarnost, kajti le tako bo lahko Evropska unija bila solidarna kot je to zapisano tudi v samem središču evropskega projekta. Najlepša hvala, gospa Hübner. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Najprej gospod Rubik. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje. Nesreča je seveda tudi pojav mednarodnega segrevanja ozračja in zagotoviti moramo, da bi ti pojavi, ki se vedno bolj pojavljali, tudi bili takšni, da bi jih lahko obvladovali. Morda bi tukaj lahko namenili pomoč tudi iz sklada za globalizacijo, za delavce na Madeiri, kajti veliko delovnih mest je bilo uničenih. In tako bi lahko podprli MSP-je, tudi obrtnike, storitveni sektor. In to bi bilo lahko veliko pomoč, zato prosim komisijo, da preveri, ali ne bi mogli iz sklada za globalizacijo takoj nameniti sredstev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod Rubik. Sedaj pa dajem besedo gospe Papa do Pavlu za eno minuto. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, tudi sama bi želela izraziti obžalovanje in sočutje zaradi te nesreče na Madeiri. Rada bi podprla portugalsko vlado. Izgubili smo veliko človeških življenj, upamo, da številka ne bo še naprej rasla. Naš planet kliče na pomoč, vedno bolje obremenjen zaradi industrijskega razvoja. Okolje trpi nesreče v Nemčiji so to tudi že pokazale. Požari v Grčiji so tudi naredili veliko škode. Katastrofe ne poznajo več nacionalnih meja. Pozivamo komisijo, da naj se odzove pozitivno na pozive tudi Evropskega parlamenta, da bi torej preprečevali takšne nesreče, ki jih povzročamo tudi ljudje. Potrebno pa je sedaj podpreti žrtve na Madeiri. Potrebno je je voditi učinkovito politiko skupnosti na tem področju. In zato je potrebno zagotoviti tudi finančna sredstva. Potrebno je zagotoviti pomoč za odpravo škode brez preveč birokracije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Figueiredo. Hvala lepa. Tragedija na Madeiri je prizadela številne družine. Mislim, da bi morali te družine podpreti in jim izraziti solidarnost. Več deset smrtnih žrtev je bilo ogromno oseb, je poškodovanih in razseljenih. Po tej hudi katastrofi se moramo hitro odzvati upoštevati je treba pospešene in poenostavljene postopke za to, da bi zagotovili pomoč žrtvam, ki so izgubile nekatere svojce ali pa domove. Sprejeti bi bilo treba nujne ukrepe za to, da bi ta podpora čim hitreje prišla do družin, ki jih je nesreča prizadela. Le na tak način bo lahko Madeira ponovno obnovila vse tiste regije, ki so bile prizadete. Poleg tega je treba sprejeti te ukrepe čim hitreje. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Papa Nikolau. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tragične poplave na Madeiri nas spominjajo na to, da lahko naravne nesreče sedaj nastajajo bolj pogosto, zaradi podnebnih sprememb. Premalo imamo tudi kampanj za obveščanje, premalo sredstev za boj proti tem nesrečam. Pred nekaj dnevi smo ugotovili, da so velike poplave vodile do tega, da je nastala materialna škoda tudi v Bolgariji in tudi v Grčiji na področju Eurosa. Direktiva 60. leta 2007 predvideva, da bi do leta 2011 države članice podale oceno nevarnosti poplav in to velja za različne regije v državah članicah. To je resnično nujno potrebno, da bi pritisnili na države članice, da bodo začele izvajati direktivo. Mislim pa, da je to tudi obveza Evropske unije, da sprememo bolj aktivne ukrepe, da bi se preprečile takšne nesreče in da bi obvarovali človeška življenja. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo za eno minuto gospodu Periju. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Včasih pride do suše, včasih do požarov, včasih do poplav. Dejstvo pa je, da je jug Evrope postal odar, kjer nastopajo grozovite posledice podnebnih sprememb. Če bi imeli vzpostavljen centr za, za opazovanje teh pojavov, bi se lahko tega bolje zavedali. Mislim, da je čas, da pomagamo Madejri. Komisija bi se morala odzvati brez odlašanja. To je trenutek, ko mora Unija pokazati, da je lahko učinkovita, da zna izraziti solidarnost državljani s tistimi, ki pomoč najbolj potrebujejo. Sam lahko povem tudi v imenu vseh špancev, da bomo podprli sosedo Portugalsko in Madejro v tej državi hude situaciji. Želimo si, da bi portugalski vladi zagotovili vsa finančna sredstva. Hvala. Kelly. Hvala lepa, gospod Kelly. Sean Kelly. Uh, uh, Hvala lepa, odkar sem bil otrok, je bila torta iz Madeire moja najljubša torta. In ko sem ugotovil, da obstaja celo čudovit otok, ki se imenuje Madeira, sem mu takoj postal zelo privržen moj prijatelj Bruno in tudi drugi portugalski kolegi trpijo zaradi tega. Tudi mi smo utrpeli poplave malo pred Božičem in vesel sem, da je komisija pripravljena ponuditi roko pomoči prebivalcem Madeire. Gle za dan, ki bo postal znan kot Črna sobota. Po mojem mnenju bi morali spremeniti tudi tista merila, na podlagi katerih se lahko izkoristi sklad za solidarnost. Mislim, da je 956 milijonov evrov razpoložljivih oziroma 6 odstotkov BDP-ja. Hvala. Hvala lepa, sedaj v eno minuto. Gospod Paska. v imenu naše politične skupine bi rad izrazil solidarnost z državljani madeire prepričan sem da bo evropska pomoč zagotovljena prebivalcem madeiri hitreje kot je bila tistim na haitiju portugalska vlada bo zagotovo hitro sprejela ukrepe zaradi te nesreče na Madeiri. Podpiram tudi tiste kolegice in kolege, ki zahtevajo, da se okrepi, okrepijo mehanizmi za nudenje pomoči v primeru naravnih katastrof. To, ne, to pomoč je treba zagotoviti pravočasno. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Alves. Obrigacijo, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad izrazil solidarnost s kolegi in prijatelji na Madeiri in vsem družinam na Madeiri. Kot portugalski poslanec lahko samo pozovem Evropsko unijo, naj čim hitreje pomaga Madeiri. Madeira je regija, kjer bi morala Evropska unija v tem trenutku biti močno prisotna, čuditi bi se morala Evropska solidarnost, kajti sedaj je pravi čas za ukrepene. Hvala. Hvala lepa, gospod Obermajer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj izrazim sožalje prizadetim in družinam prizadetih. V Avstriji imamo pregovor, da tisti, ki pomaga hitro, pomaga dvakrat. Mislim, da je to zelo pomembno. Hitro je potrebno najti sredstva, da ponudimo takojšno pomoč prizadetim. Prav tako bo potrebno narediti analize in kot nekdo, ki živi v goratem področju, lahko razumem, zakaj gre. Storili smo tudi napake, tudi pri nas. Naprimer, imamo jezove, ne, da bi upoštevali naravo in videl sem veliko primerov tudi v Avstriji pred dvema, tremi leti. Tako da resnično razumem te razmere in sočustvujem. Prav tako je potrebno takoj začeti čistiti, omejiti škodo in odpraviti škodo. Zato seveda potrebujemo mednarodno pomoč. Tako je bilo tudi pri nas, ko smo morali evakuirati celotno vas in mednarodna solidarnost, evropska solidarnost je zelo pomembna. Pripravljen pa sem pomagati tudi sam. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Ferreira kot zadnja govornica v okviru KHDI. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama bi rada izrazila solidarnost z vsemi prebivalci na Mideiri, prosim Evropsko unijo, predvsem komisijo, da vzpostavi vse tiste instrumente, s katerimi bo ji lahko pomagala Madeirini nudila pomoč. V tovrstnih katastrofah je težko odpravljati posledice, še zlasti, če katastrofa prizadane revno državo. Na Madeiri pa je bilo prizadeto samo gospodarstvo otok je v celoti odvisen od terorizma, od turizma, kar pomeni, da je škoda dvakrat večja. Situacija je torej nekoliko drugačna, ko se katastrofe pojavijo v revnih državah, v turističnih krajih, v goratih krajih. Zato se mi zdi, da bi morali upoštevati vse prošnje v zvezi s tem, da se sprožijo sredstva iz sklada za solidarnost. Mislim, da se bi v najrevnejših regijah v Evropi lahko ponovila podobna situacija. Naprimer, suše se dogaja tudi drugot po Evropi. Gospod Tinger. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa za priložnost, da neposredno tukaj v parlamentu govorimo o naravni katastrofi na Maderi. Komisijo, komisijo ste pozvali na zelo odločen način, da naj pomaga Maderi in da naj to počne v znamenju solidarnosti. Komisija je pripravljena na to, kako natančno bomo to storili, bomo razdelali v naslednjih dneh, tednih v tesnem sodelovanju s portugalskimi oblastmi upoštevati moramo pravila sklada, kjer bomo imeli manevrski prostor, pa bo seveda komisija to uporabila in izkoristila v prid Madeiri. Pripraviti moramo predlog. To je najprej in tukaj bo komisar Han vse čas deloval tako, da bo skušal pomagati. Gospa Estrela je opomnila na to, da je potrebno zagotoviti nadaljni razvoj direktive in sklada pred štirimi leti. Je komisija podala predlog, parlament ga je podprl, predlog je še v svetu. Vendar pa takratni predlogi z naše strani bi sedaj v tem konkretnem primeru ne omogočili boljše pomoči. Res je, preventiva mora biti središče naše politike. Kohezijska politika je pravi instrument za to. Naj vam zagotovim, da bo komisija storila vse, kar je v njeni moči, da bi pomagala ljudem in upravi na Madeiri pri premagovanju te naravne katastrofe. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala, gospod komisar. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo na marčnem mini plenarnem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Valean in sicer o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti. Besedo